Otvarjam sejo. Zapisnik včerajšnje seje in eh, sprejetih besedil ste dobili. Je kdo proti tem dokumentom? Ne. Potem smo zapisnik eh, na ta način sprejeli. Sedaj prihajamo na razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej bomo imeli razpravo o Azerbajdžanu in predvsem o zadevi Rafika Tagija. Prvemu od eh, avtorjev resolucije bom sedaj dal besedo gospod Tenok, dve minuti. Gospod predsedujoči, tragični primer Rafika Tagija je simptomatičen za slabo stanje človekovih pravic v Azerbajdžanu, ki je Eh, član eh, ali članica OVSEJA in Sveta Evrope. Eh, režim strogo sledi islamskim pravilom in na ta način upošteva fatvo, ki jo je izrekel nek islamski voditelj v Iranu in zaradi te fatve so Rafika Tadžija napadli, štiri dni kasneje pa je umrl. Z, oblasti v Azerbajdžanu niso kazale kaj posebej zaskrbljenosti zaradi tega umora, pa tudi okoliščine v zvezi s tem umorom še niso pravčili. Mislim, da moramo obsoditi fatvo, ki je smrtna obsodba. Moramo pa tudi obsoditi vsak eh, poskus razpihovanja sovraštva in uh, Pozno obločitev kljub temu pozdravljamo, namreč da bodo začeli ugotavljati, v kakšnih okoliščinah je Rafik Taji umrl. Zahtevamo pa, da če bodo odkrili storilca oziroma storilko, da jih pripeljejo pred sodišče. Oblasti pozivamo tudi, da sodelujejo v preiskavi in da zagotovijo vse potrebne dokaze za to, da bo prišlo do obsodbe. Verjetno Teheran ne bo ravno pomagal pri tem. Uradni organi Azerbejdžana so eh, pred nedavnim kazenski zakonik uporabili proti Eh, razpravi o človekovih pravicah. In kot eh, član, eh, članica Sveta Evrope bi Azerbajdžan moral drugače spoštovati svobodo govora in druge temeljne človekove pravice. Hvala. Sedaj pa kolegica De Kajzer, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Priporočam vam, da preberete dokument, ki ste ga dobili citiram, vsemogočni bo oprostil tistim, ki se zoprstavijo uh, kršiteljem islamskega prava in uh, ki se borijo ki se ne borijo proti imperializmu. In eh, kot muslimani moramo te napade na islamsko pravo eh, obsoditi. Torej, šejk Fazol Gangari, ki je izrekel fatvo, je tako utemeljil 20. novembra zjutraj uh, fatvo, ki jo je izrekel nad Rafikom Tađijem. Vendar to ni islam, ki ga zagovarjamo v Evropskem parlamentu. Ni, bojimo se islama kot uh, vere, temveč eh, se bojimo tistih, ki zlorabljajo to vero. Če bomo uh, oblasti v Iranu in v Azerbajdžanu pozvali naj obsodijo fatvo, potem moramo tudi mi v tem parlamentu čim bolj obsoditi to deviacijo islamske vere, ki je prisotna eh, tu marsikje po svetu. Zmerni islam, ki spoštuje svoboščine drugih ljudi, bomo vedno podpirali. Kar zadeva eh, oblasti v Azerbajdžanu, te je treba pozvati, da obsodijo to dejanje, da sprožijo preiskavo in da zaščitijo vse ostale, ki so v podobnem položaju. Hvala. Hvala, gospode Kajzer. Kolega Tavareš bo nadaljeval. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 10. decembra smo prebrali članek, ki ga je objavil Samir Sadagatoglu in na podlagi tega članka je ajatola Fazel Lankarani izrekel fatvo nad Rafikom Tadžjem. Tega so zabodli z nožem in po, zaradi posledice umrl. Vendar islam je vera, ki jo smejo, ki jo nekateri zlorabljajo v svoje interese. Eh, družba v Azerbajdžanu in v Iranu eh, očitno podpira te vrste dogodke. Od, v obdobju od leta 2012 do 2014 bo Iran eh, članica varnostnega sveta Združenih narodov in zaradi tega še zlasti moramo obsoditi takšna dejanja te države. Na zadnjem zasedanju smo že povdarili, da obstajajo gospodarske družbe v Evropi, ki pomagajo iranskemu režimu in ki se zauzemajo za cenzuriranje in kritično delovanje um, družbe in vodilnih v tej družbi. Hvala. Sedaj pa gospa Makove, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rafik Taji je bil uh, pisec in novinar v Azerbajdžanu, ki je uh, kritiziral iranski režim, pa tudi uh, teptanje človekovih pravic v Azerbajdžanu. Uh, ko je veliki ajatola Fazel Lankarani izrekel fatvo, je sledilo tisto, kar, uh, so, česar so se vsi bali, namreč uh, 23. novembra je po uh, v bodu z nožem umrl. Ta umor je treba čim prej preiskati, tako morilce, kot tudi tiste, ki so eh, zahtevali njegov umor v obliki fatve, je treba pripeljati pred sodišče. Iranske oblasti morajo posredovati v okviru preiskave dejanske podatke in informacije. Iranski režim pa mora tudi iranskim eh, crkvenim oziroma islamskim uh, vodilnim uh, ljudem prepovedati umešavanje v zadeve neke druge države. Narediti morajo vse, kar se da, da zaščitijo življenje oziroma varnost državljanov Azerbajdžan, zlasti pa tistih, nad katerimi je bila izrečena fatva. Hvala, gospa. Makovej, sedaj pa gospa Šake, minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Rafika Tađija so umrli, uh, umorili potem, ko je izkoristil uh, univerzalno temeljno svoboščino, namreč do izražanja svojega mnenja. Preiskati je treba ta umor, govoriti pa bo treba tudi o fatvi, ki jo je izrekel iranski uh, verski dostojanstvenik. In mislim, da moramo. Uh, poudariti, da nikoli fatva ne more biti smrtna obsodba za kogarkoli. Niti iranske, niti azerbajdžanske oblasti niso obsodile te fatve in niso po izreku fatve zagotovile varnosti Rafiku Tadgiju. Oblastem je treba postaviti vprašanje, kakšno družbo sploh hočejo imeti. Ta umor ki ga nekateri označujejo kot nesrečno okoliščino, pa je vendarle potekal v družbi, ko zatirajo eh, režimske sile, opozicijske eh, predstavnike in stranke. Pozvati moramo s posebnim dopisom Azerbajdžan, da kot eh, članica Sveta Evrope, organizacije OVSE in drugih mednarodnih organizacij ustrezno ukrepa oblasti je treba pozvati tudi k temu, da se napotijo na pot bolj svobodne in pravične družbe, kar pa zadeva iranski režim, ta tukaj moramo zahtevati, da iranski režim to obsodi in da prepreči takšno umešavanje v azerbejdžanske notranje zadeve. Hvala gospa Šake, to so bili sedaj avtori resolucije, sedaj pa v imenu političnih skupin Tun und Hohenstein. Hvala, gospod predsedujoči. Rafik Tagi je bil simbol svobodnih eh, medijev v Azerbejdžanu nevladne organizacije in opozicijske sile zahtevajo in se trudijo, da bi prišlo do neodvisne preiskave. Eh, Azerbajdžan je vključen v partnerstva z Evropsko unijo, zato moramo mi pritisniti na oblasti v Azerbajdžanu in jim dopovedati, da je nespremljivo, da Bahtjar Ajel in nekateri drugi so v zaporu za, samo zato, ker so poskušali organizirati se preko Facebooka. 10. decembra na mednarodni dan človekovih eh, pravic sem sama eh, na polskem organizirala posebno eh, protestno akcijo v zvezi s takšnimi dejanji in eh, sodelovanje ter organizacija na spletnih eh, forumih ne more biti kaznivo dejanje. Tudi civilna družba zahteva, da uh, Rafik Tagi doživi ustrezno preiskavo. Hvala. Gospod Vigenin, kolegice in kolegi, sam sem podpisal skupno resolucijo, čeprav bi raje imel resolucijo uh, politične stranke S in D zdi se mi, da v šestih odstavkih tukaj neustrezno opisujemo uh, situacijo. Tragični primer Rafika Tagija je uh, del medsebojne odvisnosti Azerbajdžana in sosed. Ko smo že večkrat razpravljali o Azerbajdžanu, smo obsojali eh, oblasti, ki niso ustrezno ukrepale pri kršitvah, nismo jim pa tudi omogočili podpore pri eh, boju proti negativnim plivom, ki na Azer v Azerbejdžan prihajajo iz soseščine. Vse ustrezne podatke o tem primeru moramo zahtevati od upletenih, zagotoviti morajo tudi zaščito Samira Sadaga Togluja, urednika tednika Sanat, ki je uh, sedaj v zaporu. In preden bo prišlo do zasedanja Evnesta v Bakuju, mislim, da bi to morali posredovati z, pri, eh, pri zadetim v Azerbejdžanu. Hvala, gospa Veržija, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ne želim govoriti samo o umoru Rafika Tagija oziroma o stanju človekovih pravic v Azerbajdžanu, kajti o tem sem tukaj že govorila. Želela bi še enkrat izraziti obžalovanje eh, primerov, ki jih obravnavamo v okviru nujne razprave o kršitvah človekovih pravic. Ni samo Azerbajdžan eh, problematičen, temveč tudi cela vrsta drugih držav, v katerih teptajo človekove pravice žensk in otrok. Zlasti to velja za begunce v taborišču Ašraf, ki jim sedaj grozi, da jih bodo do konca tega meseca eh, izgnali. Catherine Ashton sem pozvala, da naj zaščiti te ljudi in ne vem zakaj eh, ne komisija, ne svet ne upoštevajo teh eh, zahtev gospe Ashton oziroma Evropskega parlamenta. Žal je ponovno francoska vlada tista, ki je bila odgovorna za to situacijo. Hvala, gospa Vežja. Toliko govorniki v imenu političnih skupin. Kolega Repo pa je v lastnem imenu tudi zaprosil za besedo. V Azerbajdžanu obstaja mnogo kršitev človekovih pravic. Rafik Tage, ki je umrl zaradi fatve, je bil ubit samo zaradi svojih prepričanj. Eh, raziskati bi bilo treba ne samo njegov primer, temveč tudi druge primere kršitve v Azerbajdžanu. Opozicijski aktivisti, blogerji, eh, borci za človekove pravice tudi kar izginjajo v Azerbajdžanu. Leta 2012 in 2013 bo Azerbajdžan eh, članica varnostnega sveta Združenih narodov in mislim, da bi bilo treba na to opozoriti tudi Združene narode. Predstavniki civilne družbe in dialog z aktivisti, borci za človekove pravice, to je nekaj, v kar je, se morajo vključiti uh, organi, ki zaenkrat ne opravijo tistega, kar je treba. Umor Rafika Tagi je treba torej preiskati, pa tudi uh, druge kršitve človekovih pravic, zlasti pripornikov. Hvala. Sedaj prehajamo na postopek Catchley. Gospa Korolama. Korhola ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Demokracija v Azerbajdžanu je pod napadom ob, oblasti. Dostekrat smo oblasti v Azerbajdžanu in Iranu kritizirali, zato ker enostavno ne upoštevajo temeljnih človekovih pravic, kaj šele evropskih vrednot. Nekaznovanost eh, se nadaljuje v zvezi s tistimi, ki kršijo človekove pravice. Mnogi so morilci, ki jih nikoli ne pripeljajo pred sodišče. Mislim, da resnično moramo narediti vse, da zagotovimo svobodo govora in mišljenja v teh državah, v katerih se ta svoboda eh, sistematično krši. Pomembno je eh, najti storilce tega umora, še bolj pomembno je pa zagotoviti pravico in človeko pravice v Azerbajdžanu. Hvala, gospa Kreco je naslednja. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči. Želela bi izraziti e, obžalovanje ob umoru Rafika Tagija in obsoditi vse tiste, ki so upleteni v to, ki so torej e, prekršili celo vrsto človekovih pravic. Umor tega znanega novinarja postavlja pod vprašaj celo vrsto praks e, oblasti v Azerbajdžanu. Treba je vedeti, da je Azerbajdžan članica vzhodnega partnerstva, eh, vključeno v našo politiko sosedstva in tako naprej. In mislim, da je sedaj napočil trenutek, da dokaže Azerbajdžan, da se zauzema za eh, svobodo tiska oziroma medijev in da bo zagotovil varnost eh, zagovornikov človekovih pravic vsi, ki so odgovorni za ta umor, morajo jih morajo pripeljati pred sodišče, kajti nihče v imenu verskega prepričanja ne more eh, kršiti človekovih pravic drugače mislečih, kaj šele se vključevati v takšna kazniva dejanja. Hvala. Sedaj pa kolegica Nikola. Mulțumesc, domnule președinte. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Želela bi se pridružiti temu, kar je pravkar rekel gospod Vigenin. Mislim, da moramo previdno izbirati teme za razprave, ki jih imenujemo nujne razprave o primerih kršitev človekovih pravic. Ko gre za Azerbajdžan, mislim, da moramo povdariti vse eno. Te vrste kazniva dejanja nimajo meja zato morajo vse države članice med seboj sodelovati, da bi preprečili te vrste dejanj, ki so izjemno kruta. Seveda pa zaradi tega ne moremo kar celega Azerbajdžana obsojati. Lahko pozovemo oblasti v Azerbajdžanu, da se mobilizirajo, da pospešijo eh, preiskavo in da so bolj učinkovite pri tem. Kajti Le na ta način bomo lahko uh, prepričali partnerje v Azerbajdžanu, da v prihodnje preprečujejo takšno dejanje. Hvala. Na koncu pa še v tem postopku gospod Paška. Hvala, gospod predsedujoči. Azerbajdžan je prijateljska država Evropske unije in uh, poskuša razviti svoje demokratične ustanove, ampak zaradi islamizma in eh, zlasti islamističnih ekstremistov v sosednjem Iranu jim to ne upošteva. Dokaz za to je umor Rafika Tagija. Evropska unija mora zato si bolj se bolj potruditi in prebivalce, državljane Azerbejdžana ozavestiti o naših eh, vrednotah moramo seveda obsoditi eh, ta umor in na to upozoriti tudi vlado oblasti v Azerbajdžanu. Pozvati jo moramo, da naj sodeluje z Evropsko unijo tudi na področjih, kakor je raziskovanje kršitve človekovih pravic. Hvala. Sedaj smo prišli do konca tega postopka KGI. Na koncu dajem besedo še komisarju Almuniji. Hvala, gospod predsedujoči dogodki v Azerbajdžanu na področju demokracije in človekovih eh, pravic še vedno povzročajo zaskrbljenost v Evropski uniji. Globoko smo zaskrbljeni zaradi tega, ker smo v zadnjih nekaj letih zaznali eh, vse več restrikcij, omejitev na tem področju. Poleg tega pa smo bili priča cele vrste ostrih ukrepov oblasti, ko gre za organizirane proteste na cesti, pa tudi organizirane proteste eh, v okviru revolucije arabske spomladi. Vsi ti eh, represivni ukrepi so nekaj, kar globoko obžalujemo. Gre za eh, omejevanje pravic civilne družbe, in vse slabši so pogoji za izražanje eh, prepričanja v tej državi. Tudi mediji so pod pritiskom. V zadnjih dogodkih so priprli eh, več eh, novinarjev in jih obsodili, pre, ne da bi jim dokazali kakšnokoli krivdo. 23. novembra je to vse skupaj kulminiralo v, v umoru Rafika Tagija. Pod odbor za Eh, in sveta za človekove pravice in demokracijo je obsodil to in tam je tudi Evropska skupnost pozvala azerbajdžanske organe, da eh, v tem primeru zagotovijo neodvisno preiskavo in storilce pripeljejo pred sodišče. Poslanke in poslanci Evropska unija mora o pomenu demokracije, človekovih pravic, Eh, in načel pravne države sporočati v vsakem trenutku vsem, ki jih to zadeva, tudi državljanom Azerbejdžana. V nadaljnih eh, eh, oblikah sodelovanja z Azerbejdžana bomo pozorno sledili, v kolikšni meri se to v nacionalni zakonodaji pošteva. Podpredsednica Ashton je o tem zlasti prejšnji mesec, ko je bila v Bakuju, opozorila um, oblasti skupno deklaracijo oziroma izjavo eh, so s tem v zvezi sprejeli tudi vsi udeleženci sestanka na vrhu za vzhodno partnerstvo. Pozdravljam pa seveda tudi vlogo Evropskega parlamenta ko gre za spoštovanje demokratičnih načel in prav, človekovih pravic naših shodnih partnerjev. Najlepša hvala, komisar Marmunja. Ob zaključku razprave sem prijel pet predlogov resolucij, petih različnih